herr präsident! liebe kolleginnen und kollegen! drage kolegice in kolegi današnja seja je odprta in zasedanje ki je bilo dvanajst marca eh, dva tisoč devet prekinjeno eh, se sedaj nadaljuje. Na moji levici bi rad pozdravil novega generalnega sekretarja Evropskega, eh, sekretarja Evropskega parlamenta Klasa Veleja, želim mu tudi vse najboljše pri njegovem delu.